Naslednja točka na dnevnem redu je kratka predstavitev naslednjih poročil. Rozije, legitimni ukrepi za začito žvižgačev, ki ravnajo v javnem interesu. Besedo dobi poročevalka večini rozjer za štiri minute. Merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, kadar predstavljamo delo, ki je bilo upravljeno, se je treba zahvaliti vsem. In to bi rada storila, ampak eh, lahko se zahvalim poemensko vsem, ki so sodelovali pri tem, ampak jih je zelo veliko. Hvala vsem, ki so bili dovolj ustrajni in dovolj pogumni, da so delali na tem. Ker tu kadar govorimo o žvižgačih, gre res za ljudi, ki so se odločno uh, spopadli z neko težavo in se odločili, da v njej glasno spregovorijo. Zato je tudi pomembno, da sprememo to pomembno besedilo, ker eh, do zdaj smo imeli samo določene razprave, obstajala je tudi razprava in tudi rezolucija Sveta Evropa v letu 2014, Eh, na tem pa smo tudi mi temeljili svoje delo. Skrajni čas je, da tudi mi storimo nekaj. Govorila sem z vsemi, ki so aktivni na tem področju in govorili smo pogosto o tem tudi v tem parlamentu, o tem, kako pomembno je zaščititi žvižgače, še zlasti, ko smo govorili o tem tudi v, v luči dogodkov LuxLeaks. Eh, menimo, da je v interesu vseh evropskih državljanov to, kar so storili številni žvižgači, tudi številni davčni ukrepi, so bili zgolj posledica tovrstnih opozoril. Torej, vsi žvižgači s svojim delom in pogumom, delajo na tem, da bi izboljšali vsakdanje življenje naših sodržavljanov, pa vendarle so še vedno obsojeni in izpostavljeni različnim grožnjam, ne da bi jih kdorkoli zaščitil. Zato je danes pred nami besedilo, ki želi biti osnova za učinkovito zaščito žvižgačev. Zato predlagamo zelo široko opredelitev žvižgačev, zavedamo se, da gre za ljudi, ki so lahko v zelo različnih situacijah, zato jih ne bomo opredeljevali kot tu službence, zaposlene te ali one vrste ali pripadnike organizacij, opredeljevali jih bomo na podlagi dejavnosti, torej upozarjanja eh, na škodljive pojave, ki škodijo vsem državljanom Evropske unije in tudi drugod. Veliko krat prihaja do številnih povračilnih ukrepov, kadar nekdo upozori na nepravilnosti, eh, vendar so doslej te grožnje in povračilni ukrepi bili v večinoma nekaznovani. Zato hočemo sedaj poskrbeti, da bomo imeli neko podlago za, za ustrezno zaščito, za varovanje žvižgačev in pri tem upamo tudi na odločno podporo pravosodnih in drugih pristojnih eh, organov. Eh, Veliko krat gre tudi za ljudi, ki so zaradi tega, ker se morajo obraniti proti grožnjam in eh, drugim grozilnim dejanjem, ostali tudi praktično na robu revščine, zato je treba poskrbeti, da bomo prepoznavali tudi različne načine izvanja pritiskov na žvižgače. Obstajajo seveda različne oblike tega pojava, kadar gre za uslužbence v nekem eh, podjetju, se vodje in šefi vedno zgovarjajo, da gre za prestrukturiranje podjetja in ne za odpuščanje kot povračilni ukrep, ampak zato moramo ravno poskrbeti, da bodo ti pojavi ustrezno prepoznati, samim žvižgačem pa nuditi svetovanje, osvestiti tudi njih, da obstajajo organizacije, ki jim lahko pomagajo in na evropski ravni moramo imeti boljšo koordinacijo ter dati na razpolago vsem žvižgačem pravna sredstva za njihovo obrambo in povečanje varnosti. Poznamo veliko primerov in nazadnje je šlo ravno za primere eh, v zvezi z glifozatom, ko je gospa, poskušala to, na to upozoriti nacionalne organe, so jo preprosto ignorirali, čeprav je šlo za dokaj utemeljene, utemeljene upozorila. Prav tako imamo pogosto izjave v tem parlamentu z druge strani te dvorane, eh, ki so zelo kritični in govorijo o tem, da ne gre kar tako vse povprek eh, obveščati tiska vseh nepravilnosti. In potem vas vprašam, katere zadeve pa je treba obravnavati kot zelo resne. Kako dolgo je treba čakati, da neke nepravilnosti eksplodirajo, preden se odzovemo na to in objavimo zadeve v javnosti? Tu potem ne moremo niti govoriti o pravicah državljanov za dostopanje do kakovostnih informacij in zelo žalostno je, da se s tem ukvarjamo sedaj, eh, ko bomo jutri spet govorili o tem in tudi glasovali in nekateri kolegi bodo to znova poskušali preprečiti. Hvala lepa, gospod Rozier. Sedaj pa nas čaka postopek catch-the-eye. Najprej dobi besedo gospa Mihajla Šojdrova. Hvala lepa za besedo, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, strinjam se, da potrebujemo zakonodajni okvir za zaščito žvižgačev, predvsem na nacionalni ravni. Te osebe, žvižgači, ki se odločijo, da bodo razkrili zaupne informacije o nezakonitih aktivnostih, pripomorejo k boju proti korupciji ter boju proti davčni utaji in izogibanju davkom. Vendar pa, ko predlagamo zakonodajo na evropski ravni, moramo biti previdni prej kot anon, o anonimnosti bi morali govoriti o zaupnosti. Nekdo mora vedeti, kdo so te osebe, predvsem nazorni, nadzorni organi. Žvižgače je treba podpreti. Uh, vedeti moramo, kaj uh, smo pridobili na podlagi njihovih informacij moramo pa na nacionalni ravni vseeno spoštovati nacionalne okvire in moramo biti zato previdni. Hvala lepa, gospa Julie Ward je naslednja, izvolite. Žvižgači so bistvenega pomena za zaščito javnega interesa, za um, javna sredstva in pa za zagotavljanje integritete uh, v javnem življenju. Uh, glede na zadnje dogodke in glede na umor uh, malteške novinarke Dafne Caruana Gracie, uh, moramo razumeti potrebo po okviru za zaščito žvižgačev. Na ta način ščitimo svobodo medijev, svobodo izražanja in resnico. Vesela sem, da je naša skupina odigrala pomembno vlogo pri pobudi za Evropski okvir za zaščito žvižgača. Zahvaljujem se tudi Virženi Rozje. Eh, svobodni tisk, visoki etični standardi, tako v javnosti, kako tudi v zasebnih organizacijah. Vse to so vrednote, ki jih ščitimo, ko ščitimo žvižgače. In tukaj moramo biti močni, predvsem, ko smo soočeni z eh, poizkusom razvodeni, razvodenitve tega poročila strani nekateri skupin v tej hiši, namreč ELS-a. Uh, mi se moramo zauzemati za več transparentnosti, ne pa da zahtevamo, da zakrijajo zavese in zaprejo vrata. Hvala. Gospod Notis Marija se naslednji. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. V času, ko ima Evropa milijone revnih ljudi, milijone brezposelnih in velik javni dolg je bistvenega pomena, da se soočimo za problemi, kot so davčna utaja in pa izogibanje davkom. In žvižgači igrajo pri tem eh, pomembno ulogo, saj razkrivajo škandale v zvezi z tem. Zato je treba te ljudi ustrezno zaščititi. Prav tako jih moramo zaščititi pred maščevalnimi ukrepi. Ti ljudje se lahko znajdejo v težki situaciji. Verjetno se spomnite um, primera, ko so Kristin Lagarde poslali uh, podatke v zvezi z davčnimi utajami v Grčiji. Uh, um, razumeti moramo, kakšne informacije dajo žvižgači na razpolago in če je treba, jim moramo ponuditi tudi eh, motno podporo, če želimo, da bi oni še naprej uh, razkrivali, uh, kaj se dogaja in kaj škodi javnemu interesu. Gospod Jakov, če naslednji. Predsedavajoči, zviždači. Hvala gospod predsedujoči. Žvižgači in žvižgalke potrebujejo našo popolno celovito zaščito. Ob tej priložnosti bi se zahvalil ne le poročevalki, da več tudi vsem, ki so delali na tem dokumentu. Potrebovali bi ga že kdaj prej. Evropski parlament v glavnem zaostaja, kadar gre za to vrste teme, za javnost, eh, za demokracijo tu se pogosto pogovarjamo, ampak treba je nekaj storiti odločno. In ta dokument nam bo to omogočil. Spominjam se določenih primerov iz Hrvaške. Zelo znan je bil primer žvižgalke, ki je bila vezana za takrat največje podjetje na Hrvaškem in na industrija nafte. Vem, kaj vse se je dogajalo in vse to je storila v javnem interesu. Zato bi v tem kontekstu rad močno podprl vse te pobude in tudi prepričan sem, da se bo vse to lažje izvedlo, če bo parlament odločil stopil na stran žižgačev, ki nam vsem želijo samo dobro. Hvala. Sedaj pa je na vrsti gospod Flanagan, izvolite to the lip service when we come to talk. Treba je preiti od besed k dejanju, ko govorimo o žvižgačih. Vsi govorimo o tem, kako so krasni, kako so pogumni, kako so izjemni. Uh, šele, ko se znajdemo v situaciji, ko več ni treba, da so ljudje pogumni, da postanejo žvižgači, šele potem bomo lahko rekli, da nam je uspelo. V tem trenutku moraš biti izjemen, kaj ti, če postaneš žvižgač v moji državi uh, boš moral na koncu prebaviti žvižgalko, končal boš brez mm, eh, delovnega mesta, mentalno uničen. To sem videl v številnih primerih. V moji državi je prihajalo do primerov, ko so žvižgači v policiji uh, bili obtoženi pedofilije, ko so razkrili kršitve. Uh, Potem eh, prav tako so jim nastavili podganje pred vrata, ker so razkrili kršitve. Tem ljudem moramo pomagati, eh, sicer pa jim lahko kar rečemo, eh, bodite kar raje tiho, sicer vam bojo uničili življenje. Upam, da bo ta predlog to spremenil. Hvala lepa. Gospod Flanagan. Gospod Kaputo je naslednji. Grazie, Presidente. Da diversi anni il ruolo fondamentale. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Leta smo zapostavljali vlogo žvižgačev pri razkrivanju javnih kršitev, če Prav je bilo veliko škandalov razkritih ravno zahvaljujoč njim. E, Žvižgači so eno izmed najpomembnejših orodij pri zaščiti javnih interesov, ampak nažalost jim mi ne nudimo ustrezne zaščite ali pa je ta preveč razdrobljena, zato da bi imeli znotraj Evrope dosleden okvir. Imamo mednarodne standarde, ko gre za zaščito žvižgačev in naša evropska zakonodaja bi pravzaprav morala temeljiti na tem. Pri tej zakonodaji bi morali žvižgače definirati na tako širok način, da bi vključili kar največ žvižgačev, eh, morali bi vključiti tudi samozaposlene in svetovalce. Dafne Karuana, ki je eh, ki so jo umorili na Malti, kaže na to, kako nujna je potreba potem, da zaščitimo um, tiste, ki razkrivajo škodovanje javnim interesom, gospa Kata. Hvala lepa. Evropski parlament je vodilni, ko gre za boj proti davčnim utajam in pranju denarja. Ampak tega ne bi uspeli brez uh, gospoda Dalturja, ki je razkril LaxLeaks in zato smo sestavili tudi naš posebni odbor. Uh, Daphne Caruana eh, Gracia je prav tako pričala pred našim eh, odborom o davčnem izogibanju bogatih. Ta dva bogata človeka so, eh, sta nam dala na razpolago informacije, ki so bile potrebne za to, da smo razkrili ravnanje elit. To je zamajalo vero v demokracijo. Ljudje so izgubili vero v demokracijo. Uh, Um, enega izmed njih so obsodili na zapor, drugo osebo so omerili. To je pogum, ki je potreben za to, da postaneš viškač v svetu brez zakonodaje. Sploh ne vemo, koliko korupcije še skrite, zato ker so tisti, ki za njo vedo, preveč prestrašeni, da bi o tem spregovorili. You, Hvala, gospa Skotkato. Gospa Kinić je naslednja gospod predsedujoči panamski dokumenti swissleaks luxleaks to so samo nekateri izmed ehm, najnedavnejših škandalov ki so razkrili široko mrežo izogibanja davkom in to zahvaljujoč tistim ki so imeli dovolj poguma da so razkrili te kriminalne aktivnosti ki škodijo skupnemu dobremu parlament je vsaj začel razmišljati o tem občutljivem vprašanju. Ogledali smo si razlike med sistemi držav članic, v nekaterih žvižgači sploh niso zaščiteni ali pa so za svoje početje celo kaznovani. Zahvaljujem se gospe Rozije, ki je za svojim delom pokazala, kako zelo potrebujemo zakonodajni okvir za minimalnimi standardi za harmonizacijo obravnave takšnih primerov in za zaščito žvižgačev s pomočjo specifičnih Eh, ukrepov in institucij, treba je prepoznati njihovo bistveno vlogo pri zaščiti javnih interesov. Hvala lepa, gospa Kenici. Gospod Fabio Massimo Castalda je naslednji. Grazie, presidente. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, govorimo o varstvu viš, žvižgačev. In to pomeni tudi napad na korupcijo in eh, glas za preglednost, za transparentnost. Vendar pa vidimo, kako se zakonodaja razlikuje od države do države. V Evropi imamo trenutno nekatere države, ki močno ščitijo žvižgače, druge pa jih eh, celo uh, kazensko preganjajo. In uh, Ko gre za to zaščito, bi ta morala imeti določeno težo. Tudi anonimnim žvižgačem bi morali omogočiti ukrepanje, morali bi jih zaščititi pred maščevalnimi ukrepi strani delodajalcev ali pa institucij, kjer delajo. Prav tako moramo obrniti dokazno breme. Ko gre recimo za diskriminatorne aktivnosti, pravzaprav niso žvižgači tisti, ki bi morali dokazovati, da se dogaja določene prakse, ampak bi morala biti podjetja tista, ki bi morala dokazovati, da se takšne prakse ne dogajajo. Treba je zaščititi žvižgače, sicer bo njihov pogum splahnil. Hvala lepa. Uh, Madame uh, Rohonen Lerner.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 Spoštovani kolegi, vsi smo bili eh, šokirani s pričo umora pogumne malteške novinarke, ki je razkrivala zločine in pa korupcijo. Njihov, njen primer je ekstremen primer tega, kaj se lahko zgodi žvižgačem, če niso zaščiteni. Eh, v poročilu so številni elementi, recimo finančna podpora žvižgačem. Um, potem tudi zagotavljanje enako vrednega izhodišča na področju javnih razpisov, obdavčevanja in spoštovanja norm za podjetja. Potrebujemo zakonodajo za, varst, za zaščito žvižgačev, ki razkrivajo eh, korupcijo in zločine v določenih podjetjih. Hvala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 Žvižgači imajo pomembno vlogo za vsako družbo, ker gre za ljudi, ki ogrožajo lastno dobro, zato da bi izkri, razkrili informacije, ki so pomembne za javni interes. Ampak takšni požrtvovalnosti se pogosto družba ne zahvali v takšni meri, kolikor bi si zaslužili, pravzaprav jih še odrine na rob družbe. Zato je treba zaščititi žvižgače in zato je treba opogumiti državljane, da brez strahu razkrivajo informacije, ki so dobre za javni interes. Tu mislim predvsem na kakovost zakonodajni okvir na nacionalni ravni, kar bi morale sprejeti vse države članice. Je pa treba povdariti, da je treba, da takšna absolutna zaščita s pomočjo zakona, kateri poziva poročevalka, preprosto ni mogoča. Saj bi s tem pravzaprav lahko uzakonili eh, zlorabo položaja. Niso, niso vsi primeri isti in zato ne bi bilo smiselno za vse uporabljati enakih pravil. Ali bi se pa lahko takšna pravila uporabila za konkretne primere žvižgačev, pa mora odločati sodstvo. Hvala lepa. Eh. Hvala. Gospod Epitideva, se naslednji. Ne, fare so, kjer je projedre. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V javnem sektorju, v velikih podjetjih je veliko pogumnih ljudi, ki so pripravljeni se izpostaviti in opozarjati ne, na nezakonite aktivnosti, na goljufijo, na nezakonito bogatenje, na davčno vtajo in tako naprej. Prav tako Eh, opozarjajo na korupcijo. To so državljani, ki obsojajo takšne nezakonite aktivnosti. Vendar pa pogosto te osebe postanejo žrtve lastnega poguma. Eh, Mm, proti njim se potem uh, uporablja maščevalne ukrepe in uh, kdaj uh, jih to tudi stane življenja. Država ima dožnost zaščititi te ljudi, najti moramo način, kako institucionalizirati ukrepe, ki bodo prispevali k krepitvi okvira zaščite žvižgačev. Zagotoviti moramo, da bodo ljudje lahko vedno opozarjali na nezakonite aktivnosti, če so pričale tem. Pri tem nas mora voditi predvsem načelo pravne države. Hvala lepa, gospod Avramopoulos, je naslednji v imenu komisije. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. Najprej bi se želel zahvaliti poročevalki za to poročilo. Gre za pomemben prispevek k naši razpravi. Komisija je prepričana, da je treba nujno zaščititi tiste, ki zaženejo alarm. To pomaga odkriti hude kršitve eh, zakona, ki bi jih sicer težko odkrili. Žvižgači so bistven element, ki je potreben za učinkovito izvajanje prava in varovanje javnega interesa. Povdariti moram, da je treba zaščititi tiste odgovorne žvižgače, ki želijo zaščititi javni interes. Treba je zaščititi interese tudi entitet, ki jih naznanijo žvižgači, imajo recimo pravico do obrambe. Teda se zastavlja vprašanje, kako to najbolje doseči in kako lahko k temu prispevamo na evropski ravni. Kakor veste, komisija trenutno pripravlja oceno mm, obsegov takšnih eh, možnih evropskih ukrepov. Letos eh, smo začeli tudi z javnim posvetovanjem, ki je. Um, dobilo velik odziv. Uh, več kot 700 odgovorov smo dobili, um, več kot 200 strani nevladnih organizacij. Ti odgovori so vam na voljo na spletu. Moram pa reči, da so bili tisti, ki so ogovarjali v veliki meri za to, eh, da bi zaščitili žvižgače. Ko smo jih vprašali, kje bi morala Evropska unija podpreti države članice pri zaščiti eh, žvižgačev, so kot štiri glavna področja našteli boj proti goljofijam in korupciji, potem boj proti davčnim utajam in izogibanju davkom, eh, potem tudi zaščita okolja in pa ne nazadnje varstvo javnega zdravja in varnosti. Zato, da bi dopolnili našo oceno, smo naročili tudi zunanjo študijo. Eh, kjer bomo kartografirali eh, zakonodaje po Evropski uniji s pomočjo usmerjenih eh, posvetovanj z nacionalnimi organi in pa drugimi udeleženimi strani. Komisija bo v prvem delu leta 2018 razmislila o nadaljnih ukrepih in v tem smislu je vaše poročilo zelo aktualno in upoštevali ga bomo pri delu komisije. Hvala lepa. Hvala. Najlepša hvala gospodu komisarju. S tem je ...